tudi recimo na področju mladih. Zavedati pa se moramo, da ima eh, tudi Švica evropsko kulturo. Quiero... Hvala lepa, Doris. Ja, hvala. Želim se ti zahvaliti in ti čestitati ne samo za to poročilo, ampak za tvoje delo in tvoje eh, navdušenje in tudi za tvojo prisotnost konec tedna pri predstavitvi programa Lux. In zelo mi bo všeč, če boš prišla, ker bom tudi sam prisoten 17. in 18. na teh sestankih. Tako da res še enkrat najlepša hvala gospe Doris Pak, ki eh, zagotavlja učinkovitost dela takšno, kot jo potrebujemo. Hvala, s tem je zaključena razprava v tej točki. Glasovali pa bomo čez uro in pol približno danes opoldne o tem priporočilu. Sedaj pa gremo k skoraj zadnji točki na dnevnem redu, eh, ki je povsem drugačne narave in sicer gre za vprašanje za ustni odgovor o dobrem počutju kokoši mesnic, ki prihaja iz odbora za kmetijstvo in razvor podeželja. Avtor vprašanja je Paolo De Castro, predsednik tega odbora. Sedaj bo tudi takoj dobil besedo, na voljo pa ima pet minut. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dragi kolegi. Vprašanje je izredno pomembno za razpravo o strateški temi in sicer dobrem počutju živali. Uh, Od 1. januarja 2012 naj bi začela veljati direktiva 1999-74, ki postavlja minimalne standarde za dobro počutje kokoši in ki prepoveduje običajno baterijsko rejo za pridelavo jajc. In ta metoda bo sedaj prepovedana, eh, podpirajo pa se druge metode. In 19. juli uh, eh, 1999 je dan, ko je na Evropskem svetu moja država glasovala za to pomembno direktivo. In sedaj, ko nas loči samo še eno leto od začetka veljavnosti te direktive, se sprašujemo, ali evropski proizvajalci prilagajajo svoj način vzreje tej direktivi, pri čemer pa gotovo imajo težave. Uh, In zato nas zanima, ali komisija lahko poroča o tem, torej o prilagajanju določbam direktive 99 skozi 74 in ali pri prilagajanju novim metodam vzreje um, lahko lahko komisija zagotovi, da bo ohranila enake konkurenčne pogoje na trgu jajc v Evropski uniji za jajca proizvedena um, v teh sistemih. In zato smo že 28. oktobra postavili ustno vprašanje za komisijo in sicer prvič um, navedbe glede prenosa nove direktive, drugič upoštevanje nove direktive v določenem roku, tretjič pomoč tistim gospodarskim podjetjem, ki imajo željo, da bi se prilagodili na nove določbe in četrtič ukrepi in sankcije na trgu v prihodnjih letih, da se bo zagotovilo enake konkurenčne pogoje za um, evropske proizvajalce in za tuje proizvajalce, ki uh, ne bodo upoštevali istih pravil kot evropski proizvajalci. Pri tem pač gre za zagotavljanje uporabe istih standardov na celotnem ozemlju Evropske komisije. To vprašanje je temeljnega pomena, saj mora komisija zagotoviti, da bodo naša prizadevanja za dobrobit živali priznana na našem trgu in da se bo to poznalo tudi pri socialnih pravicah ter pri tržnih izdelkih. Proizvajalci, ki proizvajajo svoje izdelke izven trga Evropske unije in zato upoštevajo manj zavezujoča pravila, lahko dajo na trg izdelke z nižjo ceno in zato se o tem sprašujemo in želimo, da komisija danes poda svoj prvi pomemben prispevek o tem vprašanju. Hvala. Hvala, sedaj pa dobi besedo gospa komisarka Vesilju, da odgovori gospodu De Castru. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Komisar Dali se opravičuje, da danes ni tukaj in me je prosil, da odgovorim na vaše vprašanje. Vesela sem, da lahko to storim, kajti moje prejšnjo področje dela se je nanašalo ravno na dobro počutje živali. Leta 1999 je bila sprejeta prepoved za živali v kletkah in to je bil pomemben korak Evropske unije, ki je spodbudil intenziven dialog povsod po svetu. Države članice so odgovorne za izvajanje zakonodaje Evropske unije, ko gre za dobro počutje kokoši nesnic. Evropska komisija nadzoruje izvajanje v državah članicah oziroma si prizadeva za nadzor izvajanja, izvaja tudi inšpekcije in sicer s pomočjo strokovnjakov komisije. Države članice morajo vsako leto podati tudi poročilo o stanju glede na dobro počutje živali na kmetijah. Pretekli mesec smo dobili poročilo za leto 2009 in sicer strani 24 držav članic. Samo 18 držav članic je predložilo popolne podatke in ti podatki kažejo, da 66 odstotkov um, kmetij, kjer imajo kokoš in jesnice v teh 18 državah članicah, spoštuje prepoved uh, zapiranja kokoš in jesnic v kletke. kakorkoli že, komisija se zaveda, da še zmeraj nima popolnih podatkov in da tri države sploh niso predložile nobenih podatkov. Šest pa jih je predstavilo zgolj delne podatke, torej naše poročilo še zdaleč ni popolno. Komisija prosi države članice, da dopolnijo manjkajoče podatke. in to zahteva tudi v stalnem odboru za dobro počutje živali. Poleg tega komisija v uradnem pismu države članice prosi tudi, da predložijo akcijske načrte za izvedbo te prepovedi povsod po Evropski uniji. V tem trenutku si komisija prizadeva, da bi države članice sprejele ustrezne ukrepe, kar zadeva konvencionalne kletke. Države članice so odgovorne za to, da zagotovijo, da se jajca, ki niso proizvedena na ustrezen način, ne morajo prodajati znotraj Evropske unije. Podrobnejše poročilo bo na voljo prihodnje leto po sestanku vseh deležnikov, ki bo potekal v letu 2011. Danes je zaradi varnostnih ukrepov Evropske unije uporaba eh, jajc zgolj kratko trajna imajo namreč kratek rok uporabe oziroma trajnosti. Potrebno pa je upoštevati tudi uvoz iz tretjih držav in jajca, ki prihajajo iz teh držav, bodo imela jasno navedbo, da ne prihajajo iz Evropske unije in da niso proizvedena v skladu z zahtevami za dobro počutje živali Evropske unije. Komisija bo še podrobneje poročil, proučila situacijo in sicer na sestanku 19. Ja-, januarja 2011. In razpravljali bomo tudi o uvedbi eh, te prepovedi brez težav. Hvala, gospa komisarka. Sedaj bodo spregovorili poslanci v imenu svojih političnih skupin. V imenu stranke EPP dobi besedo gospa Ester Delange za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zelo hitro se premikamo proti situaciji, ko bojo milijoni jajc ne več v skladu z evropsko zakonodajo. 34 odstotkov jih že sedaj ni v skladu z zakonodajo, ki smo jo sprijeli leta 1999. Torej, gospa komisarka, potrebujemo od 8 do 13 odstotkov več sredstev za uh, kmetovalce za financiranje proizvodnje v novih pogojih. In želimo pa da bi proizvajalci plačali od 3 do 4 odstotke več za to in to je gotovo konkurenčna pomanjkljivost. Torej, kaj boste vi, Evropska komisija, storili za tiste proizvajalce, ki spoštujejo zakonodajo in da eh, ne bodo ti utrpeli škode zaradi situacije, v kateri dajo svoje izdelke na trg? Eh, Eh, komisija je namreč varuhinja pogodbe in mora skrbeti za pravilno izvajanje zakonodaje in zato se mi zdi škoda, da vedno znova razpravljamo o tem, da boste drugo leto pač pripravili boljše poročilo o določenem vprašanju, ampak to bo prepozno. Mi zahtevamo to poročilo že prej in uh, zahtevamo prepoved vzreje kokoši nesnic v kletkah, zahtevamo uh, Uh, upoštevanje zakonodaje na nacionalni ravni in zahtevamo prepoved prodaje jajc, ki bodo proizvedena v drugačnih pogojih in uh, sicer uvožena iz tretjih držav. Zato od vas pričakujemo, da boste res uh, branili predpise Evropske unije. Hvala. Hvala. Sedaj pa ima v imenu stranke socialistov in demokratov besedo gospod Kapula Santo za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. E, tudi jaz, tako kot naš predsednik Pavlo de Castro, sem kot minister za kmetijstvo. Eh, pred leti prisostoval pri sprijemu odločitve, o kateri sedaj razpravljamo. To je bila zelo dolga in težka razprava, pri kateri smo razpravljali o dveh nasprotnih vrednotah. Po eni strani zagotoviti dobrobit živali, po drugi pa zagotoviti konkurenčnost tega sektorja. Rešitev, ki smo jo našli, je bila predvsem usmerjena v zagotovitev dobrobiti živali in zahtevano je bilo, da se sektor temu prilagodi. In sedaj preden bodo novi predpisi začeli veljati, eh, pa podatki, ki so o prilagajanju na voljo, povzročajo zaskrbljenost. Ne moremo dopustiti tega, da bodo podjetja, ki so veliko vlagala v to in si veliko prizadevala, da se prilagodijo zakonodaji, sedaj penalizirana zaradi nelojalne konkurence. Zahvaljujem se sicer za informacije, ki smo jih slišali strani gospe komisarke, vendar pa bi bil zadovoljen, če bi lahko dobili še podrobnejše podatke o tem, kakšna je realna situacija v vseh državah članicah in e, želeli bi tudi vedeti, Kaj konkretno namerava komisija storiti, zato da bodo tudi druga podjetja na tem sektorju lahko izpolnjevala to zakonodajo v predvidenem roku do leta 2012? In ali predvideva nek okvir sankcij, ki eh, bodo vsaj približno usklejene v vseh državah članicah. To bi eh, potrebovali strani komisije, če želite eh, računati na podporo Evropskega parlamenta. Moja eh, skupina bo glasovala o predlogi sprememb F8, 9 in 14 in eh, predvsem se bomo zauzemali, da se ne sprejmejo predlogi, ki bodo vplivali na kredibilnost uh, teh predpisov. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo gospod Lion George. Dve minuti v imenu skupine Alde, izvolite. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Najlepša hvala za informacije, ki ste jih podali ob začetku te razprave. Naj najprej povem, da ne glede na to, ali imate popolno sliko ali ne, lahko ugotovimo, da bo od 1. januarja prihodnega leta 80 milijonov jajc eh, proizvedenih po nezakonitem eh, sistemu, torej na kmetijah, ki imajo kokoši nasnice v kletkah. Vprašanje, ki ga želim zastaviti, je sledeče. Kaj bom dejal Johnu Campbellu in vsem drugim proizvajalcem v Združenem kraljestvu, ki so potrošili poprečno 2 milijona funtov, da bi izpolnili pogoje, ki jih nalaga zakonodaja. Kaj bom povedal potrošnikom doma? Namreč obljubili smo jim, da od 1. januarja 2011 na trgu več ne bo jajc, ki bi bila proizvedena na klasičen način od tega parlamenta in komisije želim zagotovila, da lahko potrošnikom povem, da se zakonodaja spoštuje, da ne bo nobenih izjem, da ne bo nobenega podaljševanja rokov. Države članice, ki spoštujejo ta pravila, pa morajo imeti možnost, da zaščitijo svoje proizvajalce in svoje potrošnike pred tistimi državami članicami in tistimi proizvajalci, ki zakonodaje ne spoštujejo. Mislim, da bi morala komisija sestaviti tudi seznam tistih, ki pravil ne izpolnjujejo. Nobenega upravičila ni. Deset let je dolgo obdobje za pripravo in investicije. Gospa komisarka, upam, da boste v svoji zaključni izjavi dejali, da se zavedate skrbi proizvajalcev in potrošnikov in da obljubljate eh, stroge ukrepe. Hvala, gospod Lajen. Tri minute in pol ima na voljo gospod Martin Hojzling v imenu zelenih. Ja, gospod predsedujoči, gospa komisarka, vaši odgovori me niso povsem prepričali. Tudi to, kar je dejala komisija v svojem dokumentu, še zdaleč ni bilo preprečljivo. Kolegi so to že povedali, oziroma še prav posebej je to dejal kolega Lajen, da bomo imeli od 1. januarja naprej nezakonite izdelke in da pravzaprav ne vemo, kako se s tem spopasti. Medtem ko čakamo, da bodo države izpolnile, kar se od njih zahteva, se sprašujem, zakaj komisija ne uvede postopek zoper državam, članam, državam članicam, ki eh, te zakonodaje ne izpolnjujejo. Gre za vprašanje verodostojnosti, ko gre za dobro počutje živali. Državljani nam zaupajo, da bo zakonodaja tudi izvedena imamo zelo stroge ukrepe, kar zadeva dobro počutje živali. In zato zagotavljamo tudi subvencije oziroma podporo za, za kmetovalce in zato lahko zahtevamo tudi prispevek strani držav članic. Kaj naj bi torej komisija storila sedaj? Mislim, da bi komisija morala pripraviti seznam ukrepov. Ne moremo namreč enostavno sprejeti da se bo razpravljalo o tem, da bi podaljšali rok, kajti to je povsem nespremljivo. Ne moremo kaznovati tiste, ki so zakonodajo dejansko uresničili, medtem ko bomo drugim dali možnost, da s tem še odlašajo in sicer z pomočjo prehodnih rokov oziroma prehodnih obdobij. Sedaj pa še vprašanje označb tistih izdelkov, ki prihajajo iz držav izven Evropske unije. Tu gre torej za jajca v vseh drugih oblikah, kako bomo označili te izdelke. Deset let je dolgo obdobje. Vsi v Evropski uniji smo imeli torej dovolj časa, da se držimo zastavljenega roka. Mislim, da ne moremo sprejeti nobenih izgovorov. Države članice ne morejo reči, nažalost, deset let ni bilo dovolj. Evropska unija ima vodilno vlogo na področju dobrega počutja živali. To zagovarjamo v svetu in te argumente predstavljamo tudi državljanom, sedaj pa moramo zagotoviti, da bomo tudi verodostojni, ko gre za uveljavljanje evropskih standardov. Ne smemo zapravljati še več časa. Potem se bomo znašli v situaciji, ki za nikogar ne bo zadovoljiva. Ja, Hvala. Sedaj pa v imenu stranke EKR dobi besedo gospod James Nicholson za dve minuti, glede na to, da se je besedi odpovedal drugi član te stranke. Hvala. Thank you, uh, Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Naj povem, da nisem povsem prepričan, oziroma da me komisarka ni povsem prepričala v svoji uvodni izjavi. Komisari v prejšnjih obdobjih so že prišli v odbor za kmetijstvo in to, kar so povedali, zagotovo ni bilo sprejemljivo in zadovoljivo. Prisluhnil sem komisarki, prisluhnil sem temu, kar je povedala, vendar pa moram povedati, da sem razočaran. Nič niste dejali o tem, kakšno mnenje boste zastopali pri sestanku z drugimi deležniki januarja 2011. Naj povem, da nekateri že izpolnjujejo pogoje, druge kokoši nesnice pa so v baterijskih sistemih, v katerih so potem 13-14 mesecev, torej ta cikl se je pravzaprav že začel. Zaradi tega se ne bomo mogli izogniti situaciji, ko bi na trgu imeli različne izdelke, izdelke, ki pogoje izpolnjujejo in izdelke, ki pogojev ne izpolnjujejo. Kaj pa menite z označbo? Ali boste preprečili izvoz tistih jajc, ki zakonodaje ne izpolnjujejo v druge države članice Evropske unije? 83 eh, milijonov jajc bo nezakonitih od 1. januarja 2011 vendar pa ljudje želijo imeti na tržišču dovolj jajc. Torej, kaj bomo storili? Mislim, da si moramo zastaviti jasen cilj. Upam, da boste marca ponovno prišli v ta parlament in dali ustrezen predlog glede tega, kaj nameravate storiti. Kako nameravate urediti to situacijo? Številni proizvajalci so že namenili milijone evrov, da bi izpolnili zastavljene pogoje. Sedaj pa ne morejo plačevati za tiste, ki tega niso pripravljeni storiti. Hvala, Jim. V imenu skupine Evrope svobode in demokracije dobi besedo za dve minuti gospod Enju. Gospod predsednik, komisija je ustvarila veliko krizo v industriji predelave jajc. 100 milijonov ptic bo še vedno v kletkah na odločilni dan. Preprosto nimamo denarja ali logističnih sredstev, da bi to preprečili. To, da ustrajamo pri izvajanju pravil tudi čez eno leto, potem morda imate vi dober občutek zaradi tega, ampak to bi lahko resnično ogrozilo dolgoročno zdravje britanskega sektorja pridelave jajc. Kako bomo 100 milijonov kokoši, naprimer, premaknili v 24 urah? Kako lahko, naprimer, več 100 milijonov jajc vsak dan ustrezno označimo? Kdaj bo potrošnik lahko dostopil do svojih 83 milijonov jajc dnevno? Kam jih bomo poslali? Tudi jajca iz drugih držav prihajajo v Evropsko unijo. Tiste države nimajo visokih standardov za blaginjo ptic. To bo predstavljalo nelojalno konkurenco in spodkopalo prizadevanja pridelave jajc v Združenem kraljestvu. Dejansko bomo izvozili visok delež svoje industrije, ki je pravkar izvedla veliko naložbo za to, da postanemo v skladu z zakonodajo EU. To ne bo delovalo. Mislim, da bi lahko to izpodbijali tudi na ravni STO. Najslabša oziroma najmanj slaba rešitev je, da bi uveljavili derogacije za tiste, ki ne ravnajo v skladu s pravili. Ni mi všeč, ko vidim, da v Združeno kraljestvo prihajajo neoznačene, neoznačena jajca. To smo se naučili na praktičen in trd način. V Britaniji ustrezno označujemo jajca na farmah samih. To se trenutno dogaja tudi v moji farmi. Naprave so zelo zanesljive, komisija pa pravi, da je preveč zapleteno uveljaviti žigosanje jajc, čeprav je to nujno. Da, to je prav tista komisija, ki od ovčerejcev v Združenem kraljestvu zahteva, da označujejo ovce. Kakšna nekonsistentnost. Najmanj slaba rešitev, to ponavljam, je, da Evropska unija ustraja pri tem, da držav članice, ki ne izpolnjujejo standardov, dobijo derogacije in da uvedejo sankcije proti tem državam. Obiskovali bi lahko tudi inšpektori različne farme in pregledovali, ali je vse v skladu s pravili. Večina prodajalcev Združenega kraljestva želi ravnati v skladu z zahtevami, da ne bi uporabljali neizpopolnih klet, ampak to mora biti v skladu s pravili. Hvala. Ešte turno. Hvala lepa. To je vse. Senjor. Ta krok. Sedaj ima besedo gospod Natrez za minuto. Samostojni poslanci. President. Hvala lepa, gospod predsedujoči. To je zadeva, ki ne zadeva samo kokoši v neustreznih kletkah, ampak gre tudi za to, da Evropska unija ne more nadzorovati skupnega trga. Deset let so imele države članice časa, da ravnajo skladov s temi proizvodi. Vsi drugi proizvodi bodo nezakoniti. Britanci, Skandinavci in tudi nizozemci so ravnali v skladu, ampak nekateri veliki proizvajalci tega niso storili. To vključuje tudi ogromne kapitalske stroške. Ravnati v skladu s pravili pomeni, da se je treba izposoditi denar. Uredba je uvedla nove stroške 50 centov na 12 jajc. Več časa imajo, na primer, tisti, ki ne ravnajo v skladu s pravili, zato ker imajo cenovno prednost za jajca iz nezakonito oblikovanih kletk, bodo spodkopala konkurenco na ravni Evropske unije. En proizvajalec je porabil 10 milijonov funtov za to, da je ravnal v skladu z to uredbo. Kako bo komisija poskrbela, da bodo jajca tega proizvajalca konkurenčna? Če bomo imeli več časa, potem je morala te zgodbe če Evropska unija pripravi direktivo, potem se jo izplača ignorirati. Hvala. Gospa Herenc, izvolite. Thank you, president. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Od januarja 2012 bi lahko izginilo 400 španskih proizvajalcev. 30 tisoč ton jajc bomo izgubili. Edina stvar, ki bi jo dosegli s tem, je, da bo proizvodnja, ki jo bomo izgubili, pokrita iz drž tretjih držav. Tam pa seveda standardi niso tako visoki. Ta direktiva želi uvesti določene standarde za kletke. To pa pomeni, da moramo ravnati inteligentno. Če ne bomo, potem bomo oslabili proizvodnjo v Evropski uniji. Tretjim državam pa bomo dali več možnosti. Tam je v kletkah mnogo manj prostora, kot je prostora trenutno v Evropski uniji oziroma kletkah v Evropski uniji. To pomeni, da se bodo države članice morale zelo potruditi. Govorimo o visokih stroških v Španiji ob enem, pa bo to vplivalo še naprej na industrijo v celoti. Želim vas opozoriti na drugi odstavek, ki pravi, da bi morali imeti rešitev tudi za odgovorne poslovneže, ki spreminjajo svoje kmetije, bi morali zagotoviti določene instrumente. Podpreti jih moramo zato, da bodo lahko uvedli ustrezne spremembe in da bodo lahko končali ta proces zato da bomo poskrbeli, da ne bo prišlo do pomankanja jajc čez noč na trgu skupnosti. To bo vodilo v povišanje cen. Poskrbeti moramo, da se direktivo spoštuje. Industriji proizvodnje jajc pa moramo dati možnost tudi, da spoštuje standarde na ravni dobrega počutja živali in druge. Hvala. Hvala. Naslednja je gospod Rodost. Izvolite. Najlepša hvala. Na tej točki bi vas izredno opozorila na to, da odprava eh, reje v kletkah je nekaj, kar je že sprejeto. Proizvajalci jajc v Evropi so imeli dovolj časa, da izvedejo prehod z običajnih kletk. Poleg tega pa se ta čas še ni iztekal. Ostaja jim še 12 mesecev uh, za priprave. Uh, Pripričana sem, da moramo poskrbeti za to, da s 1. januarjem 2012 posem odpravimo kletke. Mislim, da vsekakor mora obstajati možnost, da državam članicam, ki do zdaj niso uspele uresničiti te direktive, eh, zagroziti z pravnimi posledicami, naprimer eh, plačili kazni. Jajca, ki prihajajo iz oblik reje, ki niso skladne z evropsko zakonodajo, ne smejo biti na prodaj na evropskem notranjem trgu. Hvala. Hvala, gospa Rodost. Gospa Reimer, si ima minuto in pol. Izvolite. Spoštovani gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovani kolegi in kolegice. Že 12 let se ve, da od 1. januarja 2012 ne bo več zavoljeno rediti kokuši v kletkah. Zakaj je potem nekaterim državam 12 let ni zadostovalo, da bi to uresničile in da bi eh, svojo rejo temu prilagodili? Eh, veliko je primerov, ko zaradi pomankljivosti prihaja do frustracij tisti proizvajalci, ki so se pravočasno pripravili, že zdaj trpijo zaradi izkrivljanja konkurence, kar je nasprotju z evropskimi pravili. Eh, veljavno zakonodajo je potrebno uveljavljati v vseh državah, članicah. Od 1. januarja 2012 ni več dovoljeno eh, gojiti kokoši nesnic v kletkah in to pomeni, da mora to veljati za vse. Potrebno je kaznovati tiste, ki eh, nasprotujejo tem prilagoditvi in ne obratno. Ni mogoče, da eh, imamo zakonodajo, ki naj bi veljala za vse, ampak je vendarle vsi ne izvajajo. Potrebujemo Evropo, ki bo skupaj ukrepala, ne pa Evrope, kjer bo vsakdo, ne glede na to, kaj počnejo drugi, počel, kar želi. Najlepša hvala, zdaj pa eh, gospa Ford. Hvala lepa, kot veliko mati tudi sama želim dobro standarde za živali. Ampak želim si tudi jajc, nisem strokovnjakinja za kokoši in štirje poskusi moje hčerke, da bi imeli kokoši doma, so postale prej lisice. 30 tisoč jajc, sem videl, ki so bile v skladu standardi Evropske unije prejšnji teden. V Združenem kraljestvu se je industrija vzreje prašičev dobro zavedala, kakšne težave predstavljajo standardi EU. Proizvajalci jajc so položili upe v Evropsko komisijo in stotine milijonov funtov so vložili v to, da bi bili v skladu z zakonodajo. Javno zaupanje v Evropsko unijo je na najnižji ravni. Zaščititi morate tiste, ki so ravnali v skladu z zakonodajo v dobri veri. Sedaj ni čas, da bi se igrali igrice s proizvajalci jajc. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Guinness. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama se želim zahvaliti komisiji za odgovor, čeprav je nepopoln. Mislim, da je predsednik odbora za kmetijstvo postavil specifično vprašanje, odgovorov pa nismo dobili. Še posebej bi pod vprašanje postavila številke, morda me jih lahko razjasnite, ali ste rekli, da 66 odstotkov proizvodnje sedaj poteka na prostem. To niso moje informacije. In Rekla bi, da so vaše informacije selektivne, vi pa prav gotovo morate imeti temeljit sestanek na to temo, kajti to so zelo, kako ne rečem, obogatene številke, sploh ne dajajo prave podobe o proizvodnji jajc v Evropski uniji. Prav tako želim povedati, da če bi bilo enostavno ravnati v skladu s to zakonodajo in če naši potrošniki res, res bi želeli sisteme kmetovanja, ki bi bili prijazni do živali, potem bi plačali za to. Ne želijo si tega, tega ne cenijo in ne želijo plačati cene za to. Niti ene poizvedbe nisem dobila od potrošnika od leta 2004, odkar sem tukaj, ki bi me prosil, da bi to morali uveljaviti. To si zapomnite, takšno so dejstva. Torej, zelo pomembno je, da se ta zakonodaja, ki jo je parlament sprejel, v celoti izvaja. Tisti, ki so vlagali visoke vsote denarja v to, da bi ravnali v skladu z zakonodajo, morajo biti zaščiteni. Komisija bo prav gotovo imela pravni problem pred sabo. Naj spregovorim tudi o razmerah na trgu. Imeli bomo zelo vidno, viden kup jajc. 83 milijonov jajc bo na datum 1. januarja 2012 nezakonitih. Ne moremo jih kar odoreči, to bi bilo moralno oporečno. Cene bi prav tako narasle, imeli bi proteste. Komisija nam mora povedati, kaj se bo zgodilo tisti dan, kaj je te. Neizogibno je, te, ta jajca bodo na trgu. Vzpostavi pa bi se lahko celo črni trg z jajci. To moramo razjasniti. Tisti, ki so v fazi prehoda, morajo vedeti, da poti nazaj ni dobivajo pa vseeno zelo mešana sporočila. Se upravičujem, da sem tako dolgo, ampak tudi moj kolega je dobil dodaten čas. To je ključno vprašanje. Ključno za potrošnike in za proizvajalce. Potrebujemo odgovore strani komisije. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Garcia Perez, izvolite. Gospod predsedujoči. Komisarka. Kakor vidite, v parlamentu skrbimo za to, da se pravila spoštujejo. Celo tista pravila, ki še ne veljajo. Če bi to razširili na druge sektorje, kjer nas čakajo roki, potem bi morali 15 dni biti na plenarnem zasedanju. Sedaj govorimo o sektorju, ki nima subvencij iz okvira SKP in ima težave z hranili oziroma hrano za živali. Ne glede na to poskušajo nositi bremena dodatnih stroškov, čeprav je to zelo problematično. Od 1. januarja 2012 določene države članice ne bodo izpolnile vseh standardov, ki jih določa komisija. Zato se pojavlja strah, da bo proizvodnja za 30 odstotkov nižja od popraševanja. Jajca sicer bodo na trgu, ampak bodo dražja. To pomeni, da jih bomo morali uvažati, zato da bomo zapolnili vrzeli. Upam, da bomo do takrat imeli več uspeha pri tem, da bodo tudi tretje države izpolnjevale načela recipročnosti. Komisija pa lahko poskrbi, da se spoštujejo tudi druga pravila, kot je elektronsko identificiranje ovac in kos. Tudi to vpliva na dobro počutje živala. Hvala. Gospod Kalinovski, izvolite. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pan... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisarka. Resolucija je jasna. Nobenih izjem, nobenih odstopanj. Evropska komisija mora zagotoviti sankcije za neustrezne metode proizvodnje. Nekateri proizvodni proizvajalci so imeli 12 drugi pa 8 ali 5 let na voljo. Tisti proizvajalci, ki so imeli samo 5 ali 8 let na voljo. Niso vedeli, kaj se bo zgodilo, ko so kupili poceni kletke, ki so prihajale iz EU15. Kaj se bo zgodilo v praksi? uvoz jajc iz tretjih držav, kjer se jajca pridelujejo v neustreznih kletkah. Zato bi morali rešitev za tiste, ki ne bodo posodobili kletk do 1. januarja 2012. Zato smo predložili predloge spremembe v skladu z besedami avtorjev resolucije. Je bilo prehodno obdobje navedeno že v direktivi, datum 1. januar 2012 pa je nespremljiv. Tisti, ki so podprli resolucijo, upam, da bodo prav tako podpirali zamisel, da ne bi imeli več prehodnih obdobij po letu 2013 v smislu neposrednih plačil v okviru SKP, kajti trenutno roditev je v zakonodaji in to velja do 2013. Hvala, gospod Kalinovski. Naslednji je Čaba Tabajdi. Izvolite. Az eddigi vita nyilvánvalóvá tette, hogy Debata je po mojem mnenju pokazala, da prihaja do velikih konfliktov interesov med tistimi, ki so prilagoditev že izvedli in med tistimi, ki, to, uh, ki se tega niso lotili. Prihaja tudi do nasprotovanj med starimi in, državami, no, eh, in novimi državami članicami. In res je, da so imele starejše države članice veliko več časa za prilagoditev. Uh, svoje kletke naj bi celo pri, prodajale eh, novim državam članicam, eh, vedoč, da se bodo morale prilagoditi. Jasno je, da tukaj Evropska unija postavlja ovire svojim lastnim kmetovalcem in da smo na tem področju bistveno stroži do samih sebe, kot pa do uvoznikov iz tretjih držav ne gre samo za jasna pravila, ampak gre tudi za to, da ni nobenega nadzora. Evropska komisija bo torej zdaj ponovno sprejela sklep, ki nam bo prinesel izključno slabosti. Hvala, gospod Popastamko, za minuto in pol. Izvolite. Gospe in gospodje, Vem, da moramo zagotoviti enake možnosti na področju konkurence v EU za tiste proizvajalce, ki so ravnali v skladu s strožjimi zahtevami v tej direktivi. Ampak, po drugi strani pa moramo pomagati tistim proizvajalcem, ki so se po eni strani odločili ravnati v skladu s direktivo, po drugi strani pa sile stežka privoščijo, kritje stroškov za to, da bi ravnali v skladu z direktivo do roka. Če jajca ne bodo izpolnjevala standardov, potem ne bodo imele dostopa do trga in z njimi ne bo mogoče trgovati na notranjem trgu od 1. januarja 2012 naprej. Obenem pa bomo še vedno uvažali proizvode iz tretjih držav, ki ne izpolnjujejo tako visokih standardov za dobro počutje živali proizvodne enote v Evropski uniji se bodo torej morale zapreti zaradi visokih standardov, ob enem pa bomo še vedno uvažali izdelke iz tretjih držav, ki sploh ne izpolnjujejo standardov, ki veljajo že zdaj v Evropski uniji. Zato seveda sam podpiram dobro počutje živali, ampak poskrbeti moramo za to, da zaščitimo evropsko družbo in gospodarstvo. Hvala. Hvala, gospod Danelis je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, čeprav morajo vsi proizvajalci Evropske unije izpolnjevati standarde na področju dobrega počutja živali in uvesti ustrezne prilagoditve, se ocenjuje, da 30 odstotkov proizvajalcev jajc ne bo moglo izpolniti standarde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 S kakšnimi metodami izvajanja bi še lahko poskusili, da bi uspeli na tem področju? Mislim, da bi bilo dobro, če bi stroške naložbe povežali, povezali s koristmi za potrošnike. Tudi potrošniki bi imeli korist od tega, če bi bile kletke boljše. Če bi uspeli v to prepričati proizvajalce, potem bi jih lahko spodbudili k temu, da uvedajo potrebne spremembe. Evropski izdelki bodo na ta način povezani z visoko kakovostjo in tudi z visokimi standardi na področju dobrega počutja živali. Obene moramo poskrbeti tudi za to, da se zaščitimo pred nelojalno konkurenco. Gospod Lavija. Komisar. Uh, eh, gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka, dame in gospodje. Dobro počutje živali je nekaj, o čemer smo se v tej dvorani pogovarjali že veliko krat in mislim, da se je parlament eh, skupaj z sveto in komisijo ustrezno in pametno odločil. Tukaj mislim, ne moremo moremo iti nazaj. Imamo obveznost, da najdemo najboljše načine izvajanja tega, kar smo se dogovorili. Pri tem pa ne smemo pozabiti na svojo odgovornost, odgovornost do vseh gospodarskih subjektov, ki prilagajajo svoj proizvajalni proces. Prav gotovo ne moremo prelagati tega datuma in postavljati nove roke. Zaradi tega, ker gre za odgovornost do dobrega počutja živali. Naša naloga je, da eh, ne pozabimo na vse tiste, ki so se že prilagodili ali se še naprej prilagajajo v teh kriznih časih, ko je težko investirati. Zaradi tega želim posebej poudariti eh, ravno prehod, eh, prehod na nov način proizvodnje za strani vseh rejcev, ki eh, se s tem že ukvarjajo, vendar pa procesa niso zaključili. V tem kriznem času moramo tudi tem rejcem dati ustrezno pozornost in podporo. Grazie. Hvala. Sedaj. Prihajamo na postopek pritegnite pozornost predsedojočega. Več vas je zaprosilo za besedo. Najprej dajem besedo gospodu Mikulesku. Mulțumesc, domnule președinte, nici eu nu cred că este... Najlepša hvala, predsedujoči. Mislim, da ni prav, da govorimo tako nasplošno o roku desetih let, ki naj bi ga imele države na voljo. Bolgarija in Romunija sta pristopila k Evropski uniji še pred tremi leti, ampak pravila so pravila in veljajo za vse podari, eh, povabi bi svoje kolege, da glasujejo za predlog spremembe številka dve, ki ga je vložila Evropska ljudska stranka. Veliko proizvajalcev je, ki so začeli z naložbami za to, da bi posodobili svoje, svojo infrastrukturo ali pa se ne mravajo lotiti takih naložb, vendar tega ni mogoče izvesti čez noč in ni pravično, da bi take proizvajalce kaznovali. Uh, Eh, naj podarim, samo tisti, ki so že začeli z izboljšavami in naložbami, eh, si zaslužijo eh, to pomilostitev, tako rekoč. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Prons proizvajalci v Združenem kraljestvu so vložili veliko denarja in povečevali svoje proizvodne stroške zato, da bi se pripravili na to direktivo. Vedo namreč, da bo Britanija izvajala zakonodajo. Zakaj se torej morajo soočati z nelegalno konkurenco iz drugih držav, ki ne izvajajo zakonodaje ali si želijo pridobiti izjeme? Zopet smo prepuščeni zelo razhajajočim se standardom v 27 državah članicah in tudi tukaj je govora o sorazmernosti. E, nisem za to, da bi Evropska unija sprejemala zakone v imenu držav članic, vendar pa če se taka zakonodaja sprejme, ni sprejemljivo, da nekatere države to izvajajo, druge pa dobijo izjeme. Ali bo komisija poskrbela, da države, ki niso. Eh, pripravljene na to zakonodajo, ne bodo smele eh, proiz, proizvajati ali da se vsaj tako proizvedena jajca ne bodo smela proizvajati na notranjem trgu, da bomo zaščitili potrošnike pred nezakonito konkurenco. Najlepša hvala, gospod Bron, zdaj pa gospa Patrao Neves. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Kar zadeva to temo, o kateri danes razpravljamo, naj ponovim, da direktive obstajajo zato, da se jih izvaja in to velja tudi za to direktivo, ki sega v leto 99. Gre eh, za nekaj, kar je naša jasna vrednota, gre za dobro počutje živali in pri tem moramo ustrajati. Eh, gre za veliko breme za proizvajalce. 30 odstotkov više stroške to poprečju pomeni na portugalskem. Poleg tega tukaj tudi ni kmetijskih sredstev, ki bi bila na voljo. Eh, Eh, dostop do posojil je omejen, vlada kriza in zato se moramo zavedati, da v teh izjemnih okoliščinah se nekatera podjetja soočajo s težavami in zato morda potrebujejo nekoliko več časa. Ne smemo se zgolj osredotočiti na tiste, ki so prilagoditev že izvedli. Gospod Silvestris, prosim. Gospod eh, predsedujoči, gospa eh, komisarka, nihče ne postavlja pod vprašanja to, da je treba izvajati direktivo iz leta 1999 in tudi ne postavljamo pod vprašanje resnost te inštitucije, pa tudi ne, da je treba zaščititi dobro počutje živali. Vendar eh, je treba pri tem uporabiti zdravo pamet. Zlasti v tej dvorani. Od leta 1999 do sedaj se je zgodila resna huda kriza, ki je prizadela proizvajalce in tudi potrošnike. In zaradi tega se proizvajalci niso uspeli prilagoditi. Razen tega, eh, dosledno izvajanje od 1. Eh, januarja 2012 bi pomenilo konec proizvodnje za mnoge. In, eh, tudi uh, uporabo določenih uh, klet, ki bile bistveno slabši, uh, kot sedaj obstajajo, ali pa celo izvoz proizvodnje izven Evrope. Če želimo več delovnih mest uh, zunaj Evrope, če želimo uh, uvajati, uvažati jajca uh, izven Evrope, potem mislim, da delamo napačno. Mislim, da moramo uh, zagotoviti do izvajanja zakonodaje. Hvala, zdaj pa gospod Doc. Hvala, predsedujoči. Kot je povedalo veliko kolegov, zaščita proizvajalcev, ki izvajajo to zakonodajo in ko so eh, izvedli ogromne naložbe, je edino, kar je prav in to je tudi dožnost komisije. Vendar pa mislim, da se mora komisija zavedati in govorila sem s številnimi svojimi kmetovalci, da je težko dobiti denar za naložbe v teh težavnih gospodarskih okoliščinah. Eh, kar zadeva označevanje jajc, imam pismo komisije, kjer je zapisano, da dodatno označevanje ne bi nikakor koristilo, kajti komisija ne misli, da bi eh, to potrošnikom kaj povedalo. Zato me zanima, ali si je komisija eh, glede tega premislila ali preprosto nima stališča. Zato eh, me zanima, kar zadeva prepoved prodaje. Imam podjetja v svoji volilni enoti, ki eh, so eh, odvisna od uvoza iz tretjih držav. Eh, najverjetneje je, da se bodo jajca tam še naprej proizvajala pod manj strogimi pogoji. Zanima me, kaj to pomeni za ta podjetja. Najlepša hvala, gospod Čikerski, naslednji. Najlepša hvala. Jasno je, da kmetovalci morajo spoštovati direktivo iz leta 99. Razumemo tiste kmetovalce, ki so že eh, uložili v posodobitev klet in ne gre za to, da bi enim ali drugim dali več časa. Eh, vsem moramo omogočiti enako količino časa, eh, enak rok za uresničitev kriterijev in standardov. Nezakonita proizvodnja Eh, je problematična, pomembno je, da zaščitimo potrošnike, ampak eh, ne vem, zakaj eh, za zaščito potrošnikov skrbimo na nekaterih področjih, na drugih pa ne. Podpiram vse ukrepe, ki bodo podprli kmetovalce v različnih državah članicah kaj ti vem, da so kmetje v zelo težkem položaju in žal mi je, da se tako malo poslancev strinja z mano. Najlepša hvala, naslednji je gospod Rubik. Ja, danke, Najlepša hvala, predsedujoči. Mislim, da nam mora biti vsem jasno, da zdravje živali in s tem uh, povezano tudi zdravje ljudi mora biti v uspredju. Stoja je znanstveni odbor, kjer izvajamo ocene tehnoloških možnosti. Eh, enako velja tudi za projekt Beta Live, kjer smo eh, govorili o izboljšavi krme za živali. In zato bi prosil komisarko, kar zadeva osmi Eh, okvirni program za raziskave, da eh, se tukaj angažiramo na področju krme in živil, da nadgradimo naše raziskave za to, da bomo bolje raziskali področje dobrega počutja in zdravja živali in ljudi in na ta način tudi ustrezno poskrbeli za dobre razmere za evropske potrošnike. Najlepša hvala, gospod Ljubik. Gospa Magines je še enkrat prosila za besedo. Izvolite. Najlepša hvala predsedajočim. Želela sem omeniti še dve točki. E, ko gre za jajca v lupinah, so stvari doliko, dokaj jasne, ampak veliko se uporablja tudi procesiranih jajc, naprimer, ko gre za uh, slaščičarstvo. In tukaj se moramo vprašati, kako bodo proizvodi označeni to nas mora bolj skrbeti, kajti vedno več jajc gre v predelavo in bojim se, da bomo izvozili eh, kletke iz Evropske unije in uvozili procesirana jajca iz eh, tretjih držav. Eh, to je dejanski problem za Evropsko unijo. Še nekaj, kar me skrbi, pa so usporedni sistemi proizvodnje in težave na trgu če imamo obogatene kletke, ki bodo prihale na trg in obstoječe sisteme, ki bodo ostali na trgu, bo to povzročilo težave za proizvajalce in za potrošnike. Torej, kot komisija se boste morali zelo potruditi, da boste našli pravo ravnotežje. Najlepša hvala, gospa Maginez. Želi še kdo spregovoriti v okviru CatchDI? Če ne, Potem dajem besedo gospe Vasilju, da zaključi razpravo in odgovori na vaše vprašanje. Najlepša hvala predsedujoči. Očitno je, da glede tega vprašanja ni konsenza. Nekateri poslanci se zauzemajo za to, da ne bi bilo izjemen odstopan, po drugi strani smo slišali tudi Eh, prispevki, v katerih poslanci prosijo za daljši rok. Vse je odvisno od države, iz katere prihajajo in eh, od tega, kakšne so razmere v njihovi državi. Ampak kakšno je stališče komisije? Naj ponovim, da od 1. januarja 2012 je potrebno konvencionalne kletke nadomestiti z obogatenimi kletkami ali alternativnimi sistemi. Torej, jajca iz konvencionalnih eh, kletk se ne bodo smela več legalno prodajati na trgu po 1. januarju 2012. Tako je naše stališče. Komisija si zelo prizadeva in osredotočamo se na to področje, da bi podprli države članice, da bi jim pomagali uresničiti tu direktivo. Kaj torej počnemo? Uh, Kot prvo, spodbujamo države članice, da razvijajo in dokončajo oziroma izvedajo nacionalne načrte v sodelovanju z industrijo in nacionalnimi deležniki. Prejeli smo nacionalne načrte nacionalni načrti pa eh, vsebujejo tudi sankcije za tiste sektorje oziroma za tiste kmetovalce, ki ne bodo uresničevali oziroma izvajali te direktive. Potem drugič, skrbimo za izmenjavo informacij med državami članicami, eh, kar zadeva izvajanje. Organiziramo obiske strokovnjakov komisije na terenu, eh, tudi oni preverjajo, na kakšen način se ta direktiva izvaja. Ravno tako pa organiziramo tudi srečanja z deležniki, kot rečeno. 19. januarja 2011 organiziramo veliko konferenco deležnikov in predstavnikov držav članic kjer bomo razpravljali o trenutnih razmerah in kjer bomo preučili, kako lahko najbolje pomagamo državam članicam, ki eh, te prilagoditve še niso izvedle, da jo bodo izvedle do konca leta 2011. Tako je torej naše stališče. Po 1. januarju 2012. Če bodo še obstajala jajca, ki bodo nezakonito proizvedena, teh jajc ne bo mogoče prodajati na trgu. In če bomo opazili nespoštovanje direktive, bo komisija seveda eh, sprejela vse ukrepe, ki jih omogoča trenutni pravni okvir, torej začela bo postopke zagotavljanja kršitev in na ta način poskrbela za ustrezno izvajanje evropske zakonodaje. Alternativa tukaj pa uh, je preprečevanje nezakonitega uh, prodajanja jajc, ki bi bila proizvedena v konvencionalnih kletkah pa leto 2012. Nedvomno bo tudi komisar Dali uh, Eh, od mene izvedel vse, kar ste povedali v tej razpravi in mislim, da bo vaše stališče vzel zelo jasno. Najlepša hvala, gospe komisarke. Spoštovani kolegi in kolegice, prijel sem štiri osnutke resolucije k tej razpravi. Razprava je končana, glasovanje bo potekalo ob 12. Zdaj pa prekinjamo zasedanje do glasovanja o povdni. Izvolite. Eh, ja, hvala. Vem, da je neobičajno, da zahtevam besedo potem, ko je komisarka že spregovorila. Zelo sem zadovoljna s tem, kar je komisarka povedala. Ampak zaključek, da smo v našem parlamentu razdeljeni glede tega vprašanja, eh, je neupravičen. Zato prosim komisarko, da pogleda, kakšen bo končni rezultat glasovanja, predn sodijo o tem, ali smo razdeljeni glede tega vprašanja ali ne. Najlepša hvala in ne dvomim, da bo komisarka to storila. Kolegi in kolegice, zasedanje je prekinjeno do 12. ko bomo začeli z glasovanjem. Postopkovna zadeva se upravičujem, nisem vas videl. Najlepša hvala predsedujoči. Naj podprem, kar je povedala Ester in pa sprašujem komisarko, če eh, danes ne more odgovoriti, nam morda lahko odgovori v pisni obliki. Eh, nikoli ne bi rekel, da je naš parlament eh, razdeljen, ampak ali lahko pove kaj več o tem, kako bo zagotovila, da jajca, ki ne bodo zakonito pridelana, ne bodo prodajena na trgu in bodo posebej označena in pa eh, kako bodo, kako namerava komisija zagotovili, da ta jajca ne bodo eh, postala zakonita. Se opravičujem, pravi predsedujoči, to ni bila postopkovna zadeva. To bi morali omeniti prej, da smo zaključili z razpravo. Gospod Rubik, postopkovna zadeva. Gospod predsedujoči, eh, Želel sem se zahvaliti tistim, ki načrtujejo zasedanja, eh, da so poskrbeli, da smo danes končali 15 minut pred začetkom eh, glasovanja in da bomo lahko v miru in pravočasno začeli z glasovanjem. Torej za ta dosežek se res zahvaljujem tistim, ki načrtujejo zasedanje. No, tako bi moralo biti vedno, pravi predsedujoči. Najlepša hvala.